era... Bila je pogumna ženska, velika novinarka. Je preiskovala zato, da bi odkrila resnico glede dejstev. Nikoga se ni bala. In res se je tega resno lotila in delala svoje delo. V 30 letih karijere ni nikoli izgubila poguma. Borila se je proti obskurnosti, odzivala, odgovarjala je le svojim bralcem, le njim je bila odgovorna. V tem duhu je objavila več kot 20 tisoč člankov, obsojala je zlorabo moči, Eh, korupcijo in slabo vladanje. Kot, ta, kot vsak pravi novinar je bila vojak na prvi bojni liniji v obrambi naših vrednot. Lepo zaslugi neodvisne in svobode medijev lahko eh, imamo in se borimo za demokracijo za pravno državo, za svobodo izražanja. To so vse temeljne vrednote, na katerih temeli Evropska unija in naša civilizacija. Naša unija je veliko več kot trg, kot valuta, kot banka. Je odraz naših vrednot. In v srčiki naših vrednot sta dostojanstvo in svoboda človeka zato se moramo boriti vsak dan zunaj in znotraj Evropske unije in zato se moramo boriti za neodvisnost medijev. Ponosen sem na ta parlament, ki se je vedno jasno izražal na tem področju. Umor Dafne ne sme ostati nekaznovan. Kako bi sicer lahko zagovarjali uh, dostojanstvo novinarjev po svetu, če ne bomo poskrbeli za pravico v naši lastni hiši. Pričakujem, da bodo malteške oblasti storile vse, kar bodo lahko, zato, da bodo ugotovile, kaj se je zgodilo. Vsako sled je treba preiskati. Menim, da je treba vključiti tudi Europolu v okviru mednarodne preiskave, v kateri bodo lahko vse policijske sile sodelovale za to, da bomo aretirali tiste, ki so zagrešili ta umor. Mednarodno sodelovanje sem zahteval že na zadnjem uh, srečanju vodi evropskih držav in vlad. Dafne je bila zgled in tega ne smemo pozabiti. Zato je včeraj zvečer urad predsednika se odločil imenovati Dafne Koran Golicijo, novinarko Evropskega parlamenta tu oziroma poimati dvorano za novinarje po Dafne Krovana Stampi tu v parlamentu v Strasburgu. Z nami je njena družina, njen mož, njenemu možu, njenim trem sinovom in snahi želim izreči naše sožalje, tudi tisočem maltežanov, ki so uh, zahtevali pravico. In poleg vas je še milijarda, pol milijarde evropskih državljanov, ki vam stojijo ob strani. questo applauso ta aplauz spoštovana družina predstavlja zelo jasno sporočilo evropski parlament ne bo pozabil na to na umor vaše žene vaše mame vaše tašče dokler ne bomo ugotovili kakšna je resnica. Ne bomo tiho, dokler ne bomo odkrili uh, naročnike in izvajalce tega umora. Prosim za minuto molka v spomin Dafne Karvana Galicija.

Hvala lepa, gospod Korvin Mike. Zdaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem, najprej o poročilu Rike. Gospa kolegica, o poslovniku izvolite. Pravzaprav želela sem izkazati čast gospe Karvani v Galiciji. Zelo nas je razžalostila ta novica o umoru, ampak mislim, da bi bilo pravočasno to, da pridemo z besed k dejanjem. Glasovali bomo o poročilu o žvižgačih in nekaj predlogov sprememb je bilo predloženih 2, 3 in 4, ki preprečujejo temu, da bi eh, šli oziroma objavljali v novicah, eh, direktno v novicah novinarji to vrstna razkritja. Glasovala bom proti.